in eh, predpostavljam, da to nekakor ni zadnja priložnost, ko razpravljamo o vprašanju Merkosurja tukaj v tem plenumu. Hvala lepa, gospod eh, komisar, tudi jaz sem prepričan, da to ni zadnja razprava, ampak za tokrat je ta skupna razprava o Merkosurju zaključena in zato, ker takoj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer poročilo Alana Kadeka o režimu uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU, stališča prihodne reforme skupne ribiške politike. Besedo ima kar takoj naš poročevalec, gospod Alan Kadek. Štiri minute. Hvala lepa, gospod, gospa komisarka, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Ena ključnih zamisli v tem poročilu je potreba potem, da zagotovimo dosleznost med skupno trgovinsko politiko in pa skupno ribiško politiko. Z e, tega vidika nas eh, lahko le veseli dejstvo, da imamo eh, danes eh, v okviru predstavnikov komisije tu komisarko za ribištvo, gospoda Manaki, našo že običajno sogovornico in pa komisarja za trgovino, Karla de Guhta. To sta dva komisarja, ki sta tu za razpravo o enem samem poročilu. Velika čast. Eh, kljub temu pa mi dovolite, da razmislim o tej dokaj ne navadni dvojni zastopanosti mm, strani komisije. Kljub temu pa naj grem na samo poročilo. Več kot 70 odstotkov porabe skupnosti z področja ribiških eh, proizvodov in proizvodov iz ribogojstva se uvozi. E, pomen uvoza je rezultat dvojnega pojava. Po eni strani zmanjšanje proizvodnje naravnih skupnosti, po drugi strani pa eh, vse večje odpiranje trga skupnosti uvozu. Eh, na podlagi trgovinske politike, ki jo vodi komisija zadnjih deset let. Eh, ta razvoj dogodkov seveda postavlja v težave ribičeve skupnosti, ki le stežka prodajo svoj ulov po ustreznih cenah, eh, kljub temu, da je za večino ribih vrst poprašovanje večje od ponudbe. Seveda so tukaj določene omejitve, okoljske, socialne, sanitarne, ampak vendarle z žalostjo ugotavljamo, da te omejitve ne obstajajo za masovni uvoz proizvodov iz tretjih držav. Zakaj gre tukaj? Preprosto gre za preživetje evropskega sektorja ekonomsko rentabilnega ribištva eh, in kot eh, dobavitelja varne kakovostne hrane, ki prispeva tudi k ohranjanju kulturne identitete naših eh, obaljnih regij. Spoštovane kolegice in kolegi, preživetje evropskega ribištva ni nekaj, o čemer bi se sploh lahko pogajali. Zato kot prvo zahtevamo, da Evropska unija ohrani eh, pomembno carinsko zaščito eh, ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva in da se odpravijo preferencijali za določene države, še posebej države v eh, razvoju. Prav tako je potrebno upoštevati mehanizme STO za zagotavljanje eh, preživetja naše predelovalne industrije. Te proizvode je potrebno presejati Eh, carinsko po švicarski formuli in da se jih opredeli kot občutljive proizvode. Prav tako je potrebno pogojiti trgovinske preferencijale, ki jih ima določene tretje države, eh, z spoštovanjem socialnih, sanitarnih in eh, okoljskih standardov. To je minimum. Kot tretje zahtevamo prenos odgovornosti, ključne odgovornosti za vodenje trgovinskih pogajanj o ribištvu in o proizvodih iz ribištva in ribogojstva komisarja za trgovino nad komisarja pristojnega za ribištvo. Na ta način bo zagotovljeno boljše poznavanje tega strokovnega področja. Ta trenutek se mi zdi tudi pomemben, da se ponovno ozremo na, na same uh, izhodišča te razprave. Smo pred te pomembno reformo skupne ribiške politike, obenem pa ugotavljamo, da se krok iz Dohe v okviru STO uh, eh, znova uh, ustavlja in mislim, da tukaj lahko vendarle nekoliko razmislimo o neoportunih rešitvah. Poleg tega, na pobudo komisarja Teguhta, ki je tukaj danes prisoten, je Evropska komisija začela s javnim posvetovanjem glede oblikovanja novih smernic za skupno trgovinsko politiko v okviru strategije EU 2020. Evropski parlament je zdaj so zakonodajalec, tako kar zadeva trgovinsko politiko, kakor tudi ribiško politiko in zato bo vsekakor izrazil svoje stališče in bo uslišan to, po mojem mnenju, se začne s tem, da boste svet in komisija resnično upoštevala priporočila, ki jih vsebuje to poročilo. V vsakem primeru bomo v prihodnih mesecih budno uh, bdeli nad tem vprašanjem in tudi sam osebno bom nadaljeval uh, z delom na tem področju. Hvala lepa. Thank you, Mr. Kadek. Hvala lepa, gospod Kadek. Med nami pozdravljam komisarko Damanaki, ki takoj tudi predajam besedo. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Kadeku in obema odboroma, ki sta opravila to samoinicijativno poročilo. Obžalujete, da zelena knjiga o reformi skupne ribiške politike ni posvetila pozornost, dovolj pozornosti tistim vprašanjem, ki ste jih tukaj izpostavili. Lahko vam zagotovim, da je komisija pripravljena upoštevati vse politike, ki bodo vplivali na skupno ribiško politiko. Cilj te reforme je, da bi spremenili to negativno špiralo, ki jo sedaj lahko opažamo. Imamo sektor, ki ni okoljsko vzdržen, niti ni gospodarsko učinkovit. Potrebujemo robustno ribištvo, ki bi zagotovilo trajnostno upravljanje z viri, istočasno pa moramo zagotoviti našim ribičem, njihovim družinam dostojno življenje in preživetje z njihovimi dejavnostmi. Potrebujemo ribištvo, ki se lahko sooča z izzivi na trgu, tako na domačem kot na mednarodnem trgu, sedaj in v prihodnosti. Strinjam se s tem, ko omenite, da obstaja nelojalna konkurenca s tretjimi državami in da se ne upošteva vedno vseh okoljskih zdravstvenih zahtev pri uvozu. Lahko vam zagotovim, da smo o tem razpravljali na zadnjem vrhu za kmetijstvo in ribištvo in da so to omenile vse države članice. Tukaj potrebujemo odgovor spreminjamo pravila znotraj reforme skupne ribiške politike in pri tem je ena največjih izzivov ta, da zagotovimo enaka pravila za vse proizvode, ki se bodo znašli na evropskem trgu. V tem okviru moramo sodelovati za to, da bomo učinkovito izvajali našo zakonodajo in da se bomo borili proti nereguliranem, neprijavljenem, nezakonitem ribolovu. Še vedno se prizadevamo za spoštovanje vseh mednarodnih načel in pravil glede dobrega upravljanja morskih virov in da želimo spoštovati odgovorno ravnanje na področju varstva okolja in socialnih razmer. Popolnoma podpiram vaš poziv za večjo doslednost pri naših politikah. Sodelovati moramo znotraj globalnega integriranega vidika. Dve tretjini rib, ki se zaužije v Evropi, je uvoženih. Zato, da lahko zagotovimo trajen, um, trajno dobavo za naše potrošnike. Ena tretjina evropskega trga pa še vedno je pokrita s proizvodi Evropske unije. In to zagotavlja delo na mesta in socialno tkivo v državah članicah. Potrebujemo reforme na področju skupne ribiške politike, istočasno pa mora naše politike upoštevati kompleksno zgradbo te politike in tudi socialno-gospodarske vidike. Veselim se že sodelovanja z mojim kolegom gospodom Deguhtom, zato da lahko zagotovimo vse potrebno za prilagoditev, s tem, da upoštevamo hitrost in potek teh reform. V pogajanjih znotraj STO se posvečamo veliko našim pogovorom o subvencijah. Podpirati moramo pobude, ki bodo okoli prijazne in pa tudi inovativne, V okviru naše tržne politike se strinjam s tem, da moramo pregledati inštrumente skupne tržne organizacije. Okrepiti moramo naše organizacije proizvajalcev zato, da bomo bolje uskladili popraševanje in ponudbo, istočasno pa zagotovili kakovost. Za stabilnost na trgu potrebujemo nove določbe glede standardov informiranja potrošnikov. To nas pripelje k označevanju. Potrošniki želijo vedeti več o morskih proizvodih, ki jih kupujejo. Vedeti želijo, kje je bila riba ulovljena ali pa proizvedena, če se je pri tem spoštovalo okolje in če je bilo to storjeno v skladu s trajnostnimi načeli. Komisija želi pripraviti zakonodajo, zato da bomo zagotovili potrošnikom informacije, ki jih potrebujejo in še nekaj o akvakulturi in ribogojstvu. Komisija si prizadeva za doseganje ciljev strategije trajnostnega razvoja akvakulture in ribogojstva, kot smo že povedali v našem poročilu. Strinjamo se tudi s tem, da razvoj tega sektorja lahko zmanjša našo odvisnost od dovoza in da se lahko bolje odražamo, odzivamo na popraševanje naših potrošnikov. To poročilo je zelo dober prispevek pri pripravah reform na tem področju, istočasno pa je to zelo pozitiven znak za tiste, ki, delujejo, ki delajo v tem sektorju, ki se pripravljajo na, na bolj stroga pravila in da se lahko pripravijo na prihodnost. Najlepša hvala, gospa Damanaki. Sedaj pa ima besedo komisar Degucht. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, komisija pozdravlja to samo inicijativno poročilo Evropskega parlamenta o režimu uvoza ribiških proizvodov, proizvodov z ribogojstva. Razprava v Evropskem parlamentu predstavlja dobro podlago za to, da premislimo o tem, kakšne morajo biti reforme. Pozivam poslanke in poslance, da upoštevajo zelo zagotavljam, da bomo upoštevali vse vprašanje izpostavljena v tem poročilu. Ta sektor je zelo pomemben, še posebej za obaljne skupnosti. To bomo upoštevali pri izvajanju skupne trgovinske politike. Rad bi podaril, da mora evropska trgovinska politika upoštevati različne interese različnih delov ribiškega sektorja, ki bo prizadet zaradi teh politik, vključno z ribiči, proizvajalci, predelovalci in potrošniki. Cilj te reforme je, da bi eh, dosegli dobro ravnovesje med ponudbom, popraševanjem in dobavo, med zahtevami potrošniki, s tem, da upoštevamo naše cilje politik. Evropska unija je močno odvisna od uvoza ribiških proizvodov zato, da zadosti popraševanju na trgu. Glede na tendence in potencial za večjo neodvisnost je reforma na področju skupne ribiške politike dobra priložnost za to, da pospešimo gospodarsko očekovitost tega sektorja in da tudi okrepimo našo konkurenčnost na globalnem trgu takšen trend se bo verjetno kazal tudi v prihodnosti, tako na regionalni ravni kot na evropski ravni. Komisija bo upoštevala in tudi mora upoštevati kompleksno naravo tega sektorja v pogajanjih za dostop na trg in upoštevati različne interese znotraj tržne politike, kot sem, trgovinske politike, kot sem že omenil. Komisija želi zagotoviti dovolj časa za prilagajanje in reforme s tem, da upoštevamo reforme, ki potekajo ta trenutek na področju skupne ribiške politike. Naj omenim priporočila in predloge v poročilu in to je, da bi ribištvo izuzeli iz sporazuma nama. V tem trenutku, glede na to, da je zelo težko ločiti ribiške proizvode iz nami, imamo drugačne pristope in naprimer pogajanja. Eh, na tem področju in to bi pomenilo še večji pritisk, da bi Evropska unija liberizirala trg. Komisija bo prevzela odgovornost za pogajanja na tem področju in prenesli bomo ta pogajanja z trgovinskega področja na ribiško področje vsi člani komisije so skupno odgovorni za vse sprejete odločitve. To pomeni, da je tudi DigiTrade odgovoren za pogajanje na tem področju, vendar pa ne delujejo sami, ampak se pogajajo v sodelovanju s komisarjem za morsko politiko, ribiško politiko in to na vseh ravneh in fazah pogajanj. Komisija želi zagotoviti Evropskemu parlamentu, da bomo upoštevali posebne potrebe tega sektorja v naših pogajanjah. Komisija zagovarja naše interese evropskega sektorja v trgovinskih pogajanjih in upošteva vse posebnosti, koliko je to mogoče v vseh pogovorih z našimi partnerji želimo zaščititi interese ribiškega sektorja. Komisija si želi odpraviti vse trgovinske ovire, ki bi lahko ogrozile naše izvozne potencijale v Evropski uniji s tem, da želimo zagotoviti enaka pravila za vse v naših dvostranskih in večstranskih sporazumih. Slišali smo veliko stališč vseh zainteresiranih, da bi zagotovili enaka pravila in standarde za ovožene proizvodnje. Evropska komisija si želi zagotoviti dobro in pravilno označevanje uvoženih proizvodov pri odpiranju trga v okviru trajnostnega razvoja in v poglavju o trgovini, kjer se odpira takšno vprašanje v vseh forumih z OZN-om, s FAOM in z ribiškimi organizacijami, kjer Evropska unija aktivno sodeluje. Za zaključek bi rad podal, povedal, da se da se seveda zauzemam za sodelovanje z Evropskim parlamentom pri vseh pogovorjih o tem sektorju. Najlepša hvala, gospod Žado, minutem pa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospod komisar. Mislim, da je treba ugotoviti soglasje odbora za ribištvo in odbora za mednarodno trgovino tega parlamenta, kar zadeva ugotovitve na tem področju. Ribištvo je zelo pomemben sektor, kar zadeva ohranjanje kulturne krajine, kar zadeva eh, ohranjanje kulturne identitete v Evropi. To je prav tako zelo pomemben dejavnik za naše eh, ribje staleže. In ogromno ribih vrst je prekomerno izkoriščenih. In eh, treba je gotoviti, da je cilj skupne evropske ribiške politike ta, da se prilagodi ribištvo globalizaciji trgovine z ribiškimi proizvodi in danes, danes vidimo, kako hude posledice ima to na socialnem, ekonomskem in seveda tudi okoljskem področju. Mi torej zagovarjamo mnogo boljšo integracijo eh, socialnih in okoljskih elementov v mednarodne sporozume z področja ribištva. Prav tako podpiramo zamisel o tem, da se ribištvo, ribiške proizvode izključi iz eh, sektorja nama, kajti riba ni nogavica ali pralni stroj. Ne, e, to je nekaj, kar je ključnega pomena z vidika prehranske varnosti, z vidika biotske raznovrstnosti. Ampak moramo se biti na jasnem glede naslednjega. V trenutku, ko to vključujemo v mednarodna pogajanja, mora evropska politika delovati zgledno, e, da bomo imeli več ribičev, ki bodo bolje plačani in ki ne bodo prekomerno izkoriščali ribih staležev v naših teritorijalnih vodah in pa v teritorijalnih vodah v katerih eh, kupujemo pravico do ribarjenja. Hvala lepa, zdaj prehajamo na govornike v imenu političnih skupin, v imenu skupine EPP, gospod Antinoro, minuta in pol. Rego. Grazie, signor presidente. E... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisarja, kolegice in kolegi. Gospodu Kadeku se želim zahvaliti za izjemno delo, ki ga je opravil o tako pomembni temi, kot je režim uvoza. To je zelo pomemben sektor. Sektor ribištva je ključnega pomena za Evropsko unijo. Mislim, da si moramo sektor podrobno ogledati in poskrbeti, da bodo uvozi mesa izpolnjevali vse naše standarde na področju okolja in zdravja. Vrniti pa se moramo tudi nazaj, kajti upoštevati moramo zelo pomemben vidik. To je nekaj, kar sem ugotovil, ko so spregovorili komisar De Hucht in ostali omenjali so konflikt med silami v različnih sektorjih. To je predvsej svetohlinsko. Seveda je ta sektor zelo pomemben in če ne želimo, da bodo naši ribiči morali omejevati svoje dejavnosti zaradi različnih omejitev v zvezi z morjem, potem bomo morali več truda vložiti v ta sektor. Mislim, da sta oba komisarja povedala, da sta pripravljena na trdo delo na tem področju. Vseeno pa mislim, da moramo imeti enotno stališče, imeti moramo enotno linijo. E Ključnega pomena je torej, da si zagotovimo možnosti za prihodnost. Hvala lepa, kolegice in kolegi, prosim vas, da se držite svojega časa za govor, kajti že zamujamo. Gospod Kapula Santos v imenu socialistov in demokratov. Senhor presidente, senhora e senhor comissário, senhoras e senhores deputados. Kolegice in kolegi, gospod predsedujoči, komisar in komisarka. Ribištvo in ribiški izdelki so ključnega pomena za prehrano v Evropski uniji, kakor vemo, uvažamo več kot 60 odstotkov ribiških proizvodov, kakor je že bilo omenjeno. To kaže, kako pomembno je poročilo gospoda Kadeka. Sem bil poročevalec v senci, zato sem z njim sodeloval pri iskanju uravnoteženega pristopa za ta sektor. Ustvarja veliko delovnih mest, upoštevati pa moramo tudi evropske potrošnike. Skupina socialistov lahko podpre temeljne sklepe in zamisli, ki podpirajo poročilo Kadek, še posebej kar zadeva pomisleke in priporočila o tem, da moramo zagotoviti velike kakovosti in zdravja v uvoženih ribiških izdelkih. Tudi elementi, ki so vključeni v predelavo tega mesa. Nima se časa spuščati v podrobnosti, vseeno pa želim povedati, da bo moja skupina podprla poročilo in še enkrat čestitam gospodu Kadeku za njegovo odlično upravljeno delo. Hvala, sedaj pa gospod Gelger v imenu skupine Alde. Gospod predsedujoči komisarja, na začetku želim čestitati gospodu Kadeku za njegovo poročilo. Konkurenca škodi našim ribičem, proizvajalci teh proizvajalcev. Niso podvrženi enakim standardom na področju higiene in ohranjanja narave. Evropske trge preplavljajo z izdelki, ki so preveč poceni. V okviru reforme skupne ribiške politike moramo prav gotovo razmisliti tudi o tem. Vem, da bo komisarka Damanakijeva to upoštevala. Zelo smo odvisni od uvoža, to sta podarila oba komisarja, ampak če si ogledam mojo državo. 46 tisoč ton uved, uvozimo vsako leto in to nastane več milijonov evrov. To povzroča velo visoko stopnjo skrbi med potrošniki. Želim, da bi ta problem rešili. Če poželimo to storiti, potem moramo razmisliti o nadomestkih za uvoz, zato da bomo 66 odstotkov zmanjšali na 50 odstotkov v času desetih let. Če pa želimo to storiti, moramo poskrbeti, da zmanjšamo birokracijo. Birokracija, ki duši ta sektor. To moramo poenostaviti. Vsi generalni direktorati morajo sodelovati, predtem tudi vse države članice morajo sodelovati za to, da bomo ravnali v interesu tega sektorja. Hvala. Levin. Hvala. Gospod Levin, za minuto in pol. Nič več. Herr Talman, ärade ledamöter. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Pozdravljam poročilo gospoda Kadeka o uvozu ribiških proizvodov v EU. Staleži rib so se močno zmanjšali v zadnjih letih. Več kot 60 odstotkov rib, ki jih porabimo v EU, uve uvozimo. Ni treba, da je tako. Če bi ustrezno upravljali s svojimi ribimi staleži na trajnosten način, potem bi se lahko ribi stalež podvojil. Tako pa bi si zagotovili tudi trajno ribištvo. Ne smemo samo izvažati ribiških proizvodov v druge države. Poročilo KADEK vključuje številne instrumente, ki jih lahko EU uporabi. Omenjena je tudi uredba, da morajo vsi ribiški proizvodi, ki so uvoženi v EU, imeti ustrezno papirologijo. To pa ni dovolj v številnih delih sveta je nezakonito ribištvo velik problem. Revne države pa nimajo sredstva, da se borijo proti temu. V številnih državah pa vlada tudi korupcija, zato dokumentov ni mogoče pridobiti. EU je največji uvoznik ribiških proizvodov, zato mora prevzeti odgovornost in zagotoviti tehnične vire, ki bodo pomagali drugim državam, da vzpostavijo ustrezne sisteme nadzora v državi državah v razvoju, naprimer. Združeni državi imajo prav tako na voljo instrumente in sporozume, ki bi jih lahko izkoristili, ampak to moramo izvajati. Leta 2006 je Evropska unija preučila vprašanje izvajanja sporozuma o odgovornem ribištvu v okviru FAO. To moramo ponovno preučiti. Hvala, gospod Grobarčik, za ECR. Hvala lepa, predsedujoči dame in gospodje. Iskreno bi se rad zahvalil gospodu Kadeku za tako pogumno poročilo, ki ima velik pomen za skupno ribiško politiko, ki se zdaj oblikuje. Že v času priprave tega poročila smo bili priča številnim področjem skupne ribiške politike, ki po našem mnenju predstavljajo veliko uh, razhajanje z stališči komisije in to se seveda kaže tudi v končni obliki tega poročila. Uh, kar zadeva Eh, rib, ribiče je to poročilo ključnega pomena, saj mora imeti ključno vpliv na skupno eh, ribiško politiko v prihodnosti, kar zadeva enotno eh, tržno ureditev. Gospa komisarka, na številnih sestankih ste omenili, da naj bi v kontekstu ITQ na mesto kritik morali predložiti predloge za rešitve v okviru prihodnje skupne ribiške politike. Prvičen sem, da so priporočila v tem poročilo vsekakor pomembna alternativa predlogu komisije. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Dot je naslednja za minuto. Hvala lepa, gospod predsedajoči komisarja. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za njegovo poročilo. 22. julija 2008 smo imeli odziv na gospodarsko krizo, s katero se je soočal sektor ribištva Svet je takrat odobril začasne specifične ukrepe, ki so bili namenjeni temu, da bi spodbujali in prestrukturirali flote. Številni ribiči so se spopadali s temi ukrepi, potem pa so se morali spopadati tudi z globalno recesijo. Moji ribiči na Severnemirskem prodajajo mehkušce in rake in zaradi tega so se soočali z velikimi težavami. Evropa potrebuje ribe, potrebujemo ribiš, ribje, rib in ribiške uvoze, vendar to ne sme priti za vsako ceno. Po eni strani želijo moji kolegi preprečiti, da bi ribiči dobili subvencije, ampak pojavi se protislovje, ko poskušamo umakniti te subvencije. Evropska unija pa po drugi strani omogoča uvoz nereguliranih ribiških proizvodov in proizvodov ribo, iz ribogojstva, ki uničujejo naše, našo ribiško industrijo. Predsedujoči prekinja. Nimamo konsistentnosti, vseeno pa podpiram poročilo gospoda Kareka. Thank you, colleagues. Hvala lepa. Tisti, ki ste tukaj za glasovanje, lahko vidite, da imamo glasovanje ob 12. uri in 20 minut. Naslednja je gospa STVS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo je odgovor na frustracijo in na nemoč tega sektorja. Ta sektor, gospod komisar, ne zahteva protekcionizma, ampak zahteva v tem trenutku glede na to, da se DG Trend ne spozna na to nove ukrepe. V poročilu gospoda Kadeka zahtevamo, da ribištvo izuzamemo iz okvira pogaja nama, tako kot pri primeru kmetijstva. Gre za zelo občutljiv sektor. Tukaj je še posebej pomembna tuna. Tukaj imamo posebne sporazume z Gvinejo in z otokom Fiji. Zato so naši največji tekmisti Tajska in pa Filipini, ki ne spoštujejo naših standardov. Papua je začela z dinamiko ustvarjanja novih delovnih mest z najni, najnižjimi pogoji in ne spoštuje trajnostnega, tako pravijo nevladne organizacije, ki opazujejo uporabo otroške delovne sile, pomankanja higijenskih razmer in tako dalje. S tem se seveda zelo škodi obaljnim regijam in pa tudi se škoduje okolju. Mislim, da je treba ukrepati. Has... Hvala lepa, gospod Gallagher ima postopkovno vprašanje. Mikrofon, prosim. This... Vedenje poslancev danes je pa res neprimerno. To se ne bi zgodilo v nobenem drugem parlamentu na svetu, če nihče ne spoštuje predsednika odbora za ribištvo in ribištva nasploh, potem predlagam, da prekinemo zasedanje do takrat, ko bomo imeli neko vrsto spoštovanja tukaj in ko bomo lahko imeli normalno razpravo. Ja. Gallagher, we... Gospod Gallagher, nadaljevati moramo in vse kolegice in kolege, prosim, da so tiho, zato da bomo lahko še deset minut delali in končali s pomembnim delom na tem poročilu. Gospod Rodost je naslednja. Äh, Gospod predsedujoči, gospa Damanaki, evropska ribiška politika se sooča z velikimi izzivi, našimi, eh, naši ribiči se morajo boriti z različnimi problemi in z nevedno lojalno konkurenco na svetovnem trgu. Zato potrebujemo reformne ukrepe, ki bodo radikalni za to, da lahko zaščitimo naše ribiče in naše vode in da zagotovimo preživetje našim ribičem. Gospa komisarka Damanaki, strinjam se z vami, da ne smemo preobremeniti naše ribiče z prestrogimi reformami in da liberaliziramo trgovino. Če bi to storili istočasno, je to preveliko breme za, breme za ribištvo. Najboljša pot do konkurenčnosti je ohranjanje ribiškega staleža in pa to, da bolje tržimo naše proizvode. Naši potrošniki so pripravljeni na to, da plačajo dosti več za evropske ribe, če vedo, odkot izvira ta riba. Hvala lepa. Gospa Reimers, minuta. Frau, eh, sehr geehrter Präsident, sehr... Gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospod komisar, rada bi čestitala gospodu Kadeku za opravljeno poročilo. Rada bi se mu zahvalila tudi za dobro sodelovanje. Režim uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva se sooča z velikimi izzivi gre za približno 12 milijonov ton in 55 milijard evrov in s tem je ta trg največji na svetu. Vidimo pa veliko uvoza iz tretjih držav in to poveča našo odvisnost. Zato je nujno, da nadzorujemo pogoje, pod katerimi se uvažajo ribiški proizvodi. Tukaj smo izpostavili naše zahteve in to je, da upoštevamo posebne gospodarske razmere v Evropski uniji. Ne želimo liberalizirati našega trga zato in seveda ne krivimo samo liberalizacije za naše težave. Gospod predsedajoči prekine govornico. Prosim vas, da, spoštovani kolegi, Predsedujoči je prekinil govor. Valenca, for one minute. Gospod Valesa, minuta. Spoštovani gospod predsedujoči, imam malo časa, tako da bi se morat poudaril eno od sporočil, poročila gospoda Kadeka. Rib ne moremo obravnavati enako kot ostale industrijske proizvode, temveč eh, morajo Eh, biti potvržene pravilom STO za občutljive proizvode. V skupni trgovinski politiki se premalo upošteva specifika tega občutljivega sektorja, prav tako se ne upoštevajo interesi proizvajalcev skupnosti. Zato bi bila dobra zamisel ta, da se preveri, ali bi bilo morda koristno eh, vzpostaviti obvezno spoštovanje eh, načel, ki veljajo za industrijske proizvode, eh, ki ne izhajajo iz industrije. Eh, predvsem imamo v mislih eh, tako manj občutljive proizvode po uh, nomenklaturi STO. Hvala lepa, gospod Trautman, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitke eh, kolegu Kadeko za odlično upravljeno delo. Besedilo, o katerem bomo danes glasovali, predstavlja pomemben korak naprej v odnosu naše institucije do koncepta proste trgovine ne da bi se obračali v smer protekcionizma, pa vendarle mislim, da je naše stališče zdaj manj na evro. Vsi se strinjamo, da evropska proizvodnja ni zadostna in namesto, da se eh, zatekamo k uvozu, bi morali najprej intenzivirati naša prizadevanja za ohranjanje in obnovo ribih staležev, vključno z ribogojstvom, da bi na ta način eh, ohranili trajno rentabilnost tega sektorja v Evropski uniji in da bi bili manj odvisni od tretjih držav. Kar pa zadeva uvoz, moramo zagotoviti, da bojo evropski trgi ribiških proizvodov in proizvodov iz eh, ribogojstva eh, takšni, da ne bodo podvrženi nelojalni konferenci iz tretjih držav. Eh, prav tako pa moramo paziti na to, da bodo naši normativi ustrezni in da ne bo preveč negativnih carinskih omejitev. Prav tako zato podpiram označevanje proizvodov evropskega porekla. Hvala, gospa Petrav Neves, ena minuta. Prezident, senjora komisarja. Gospod predsedujoči, komisarja. Danes je Evropa največji trg za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva. Vendar uvažamo 60 odstotkov ribiških proizvodov. Naša proizvodnja v prihodnosti ne bo zmogla izpolnjevati naših zahtev zato moramo uvažati. Preučiti moramo dva ključna vidika v tem kontekstu. Prvič, ustvariti moramo ustrezne predpogoje, zato da bodo potrošniki skupnosti imeli dostop do proizvodov, ki bodo visoko kakovostni, tudi če bodo uvoženi. Drugič, zagotoviti moramo okvir za pošteno konkurenco. To velja za uvožene izdelke in proizvode in tiste, ki so iz Evropske unije. Uvoženi izdelki morajo izpolnjevati enake socialne, okoljske, zdravstvene in kakovostne standarde kot proizvodi iz Evropske skupnosti. Neke vrste skupne standarde za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva potrebujemo, še posebej kar zadeva mehanizme za to, da omogočimo nadomestila za tiste nizke trošarine, ki se namenoma uporabljajo za to. Alan Kadek je pripravil zelo dobro poročilo, ki vključuje številne uporabne predloge, če želimo razviti trajnosten sektor tukaj v Evropi, vključno s trženjem. Hvala. Hvala. Kolegice in kolegi, še enkrat vas prosim, da ste malce potrpežljivi. In spustili bomo postopek pritegnite pozornost predsedujočega, zato imamo samo še pet minut. Prosim vas, pet minut. Gospa Bareja, za minuto. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa Damanaki, gospod komisar za trgovino. Hvala lepa, da ste prišli na to razpravo o režimu voza. Ne bom ponavljala drugih Eh, čisto na kratko, kajti ta ribiški sektor je zelo pomemben in zdi se mi, da se nam odi glasovati. Rada bi povedala samo, da nismo samo zadostni in da veliko krat pride do nelojalne konkurence. Zagotoviti moramo trajnostno ribištvo v Evropi in preprečiti nelojalno konkurenco. Gospa komisarka, ribištvo ne more ostati neobčutljiv proizvod. Ne moremo več to vključevati v pogajanja nama. Tega ne moremo obravnavati kot industrijski proizvod. Gre za občutljive proizvode in to je treba vključiti v pravila STO in FAO. S tem ne moremo ohraniti naših virov in ne moremo delovati na trgu, če ne bomo upoštevali ribištva kot občutljiv sektor. Hvala lepa. Hvala. Kakor sem že povedal, bomo izpustili postopek pritegnite pozornost predsedujočega, zato bom dal kar besedo našima komisarjama. Prosim vas, kolegice in kolegi, da ste tiho, kajti zagotovo vas prav vse zanima, kako boste komisarje odgovorili na vprašanja naših poslancov. Mr. Atkins, points of order. Gospod Atkins, postopkovno vprašanje. Chairman. Predsedujoči, še enkrat vam predlagam, da vi predlagate konferenci predsednikov, da mora nekdo spraviti stvari v red. Na začetku smo slišali, da bomo glasovali ob 12. Vsakih pet minut so zadevo podaljšali za pet minut letala nas čakajo, nekdo se dela norca iz parlamenta, prosim, da stvari spravite v red. Ja, ja, ja. Povedali smo, da bodo glasovanje ob 12.15 ali 12.20. Zato prosim, da nadaljujemo z odgovori naših komisarjev in prepričan sem, da bomo 12.20 lahko glasovali. Thank you, President. Komisarka Damanaki. Sama nisem odgovorna za poslovanje parlamenta, vendar lahko pa sem zelo kratka. Povedala vam bom, da bomo upoštevali vse pomisleke poslancev, gospod De Gucht in sama sva že omenila, da poskušava najti ravnotežje. Potrebujemo ribiški sektor, ki bo sposoben preživetja, imamo pa seveda tudi obveznosti do STO in drugih mednarodnih organov ter organizacij. Zato vas želimo vse pomeriti, da delamo vse, kar je mogoče, zato da prispevamo k temu, da bo reforma skupne ribiške politike služila najboljši prihodnosti naših ribičev. Hvala lepa. Hvala lepa, komisarka. Če želi besedo, dajem besedo gospodu Kadeko. Hm? Ja, želim, želim. Želim besedo, predsedujoči. Najprej ne povem, da se mi zdi obnašanje naših kolegov v dvorani popolnoma nespošljivo in neprimerno v parlamentu, kakršen je naš. Škandalozno je to, kar počnete in moram reči, da, da me je sram. Razmišljate samo o eni stvari. Glasovati in iti domov. Delamo na pomembnem poročilu, in imejte vse toliko spoštovanja, da poslušate ljudi, ki tukaj govorijo ali pa odidite ven. V vsakem primeru, spoštovane kolegice in kolegi, zdaj, ko sem se razjezil, ne dvomim, da boste čez nekaj minut z veliko večino glasovali za to poročilo. In zahvalil bi se rad, kajti zdaj je primeren trenutek, kolegom iz odbora za ribištvo, še posebej predsednici Carmen Fraga STVS, ki so podprli to tematiko in so mi zaupali to poročilo. Prav tako bi se rad zahvalil poročevalcem v Senci, gospodu Kapulesarcu, gospod Reimers, gospodu eh, Grobarčiku in gospod Lovin za njihov prispevek k razpravi in za njihove amandmaje. Prav tako bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so prispevali k oblikovanju tega eh, poročila, eh, strokovnjakom, ki so pomagali pri raziskavah, funkcionarjem oziroma uradnikom iz Grand Direkcije za trgovino in za ribištvo. Zoltan Somogi in ostali iz Grand Direkcije za trgovino in pa iz Grand Direkcije za ribištvo in pomorsko politiko. Pa tako se zahvaljujem komisarki Damanaki in komisarju De Guchtu, čeprav moram čas so vaši odgovori, ki niso tudi odgovori, ampak so bili uvodne izjave pred mojim poročilom, ne najbolj eh, zadovoljive, pa vendarle se na to zahvaljujem. Prav tako se zahvaljujem strokovnim sodelavcem, v naši eh, skupini s svojim asistentom in še posebej bi se rad zahvalil Filipu eh, Muskarju, ki mi je zelo pomagal pri tem poročilu in mi tudi pomagal pri sestavi tega poročila. Zdaj pa zaključujem in se vam vsem zahvaljujem vnaprej za vaš glas. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Kadek. Še razlaga gospod Dehuht ni odgovoril zaradi hrupa v dvorani opravičujem se obema komisarjama za ta hrup. Ura je 12.20, sedaj pa bomo glasovali. Hvala. Everything.